glasovanje. Zapisnik današnje seje bo predložen parlamentu na začetku eh, prihodnega zasedanja. Eh, resolucije sprejete na današnjem zasedanju bomo poslali naslovnikom. S tem zaključujemo zasedanje Evropskega parlamenta. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem. Hvala tolmačem. Hvala.